vrhu naših prioritet in predvsem bi se morali posvetiti tudi podeželju. Evropski parlament je prosil za ustanovitev sklada, ki bi bil namenjen energetski učinkovitosti od leta 2007. Podprli vas bomo pri ustanovitvi tega sklada. Hvala. Hvala lepa, gospod Tikav. Zaključujem razpravo in glasovali o tem pa bomo jutri. Spoštovani kolegi, na dnevnem redu pa bomo sedaj glasovali o poročilu Mandrst, o tekstilnih imenih in podobnih izdelkih. Je poročevalec tukaj? Ja, gospod Mandes, štiri minute. Dankjewel, eh, voorzitter. Ehm, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti vsem za izjemno konstruktivno sodelovanje. In jutri po glasovanju upam, da bomo lahko z delom enako tako dobro nadaljevali, tako da bo parlament skupaj s komisijo in svetom govoril z enim glasom in da bo lahko zavaroval eh, evropske državljane oziroma evropske potrošnike. Tu sem dejansko poln upanja. Eh, predlog komisije glede označevanja tekstilnih proizvodov v okviru uredbe se mi zdi zelo dober. To je boljše kot obstoječe eh, uredbe. Eh, prav tako se sklicujem na poročilo gospoda Montija. Tam je zapisano, da problemi v Evropi zlasti nastajajo, ko gre za implementacijo direktiv na 27 različnih ravni. Vedno sem bil zagovornik uredb in upam, da bo komisija v bodoče še pogosteje podajala predloge za uredbe. E, tokrat e, gre za to, da bi se tekstilna vlakna hitreje lahko tržila. E, to podpira tudi odbor za skupni trg, kajti dejansko poskušamo čim bolj optimirati skupni trg. Usporedno s tem pa smo poskušali, in to je tudi tisto, kar zadeva evropske državljane, torej usporedno s tem smo poskušali uh, Eh, poenostaviti označevanje tekstilnih proizvodov z uvajanjem evropske standardizacije. Eh, medtem pa vemo, da to ni tako enostavno, eh, zato smo zaprosili za uh, Um, oceno posledic, tako da bi lahko dovili, v kakšno smer stvari gredo. Skratka, uh, manj informacij za potrošnike, ampak boljše, ki morajo biti dostopne tudi na spletu. Etikete, oznake morajo biti krajše, tako da lahko proizvajalce dejansko proizvajajo za skupni trg in da uh, nimamo nekih ogromnih oznak, ki, etiket, ki visijo z tekstilnih izdelkov, ki jih uh, potrošnik sploh ne razume. Eh, to je že tako pri eh, prehrani. Skratka, kakorkoli že, eh, od komisije zahtevamo enostavnejše, bolj čitljive etikete kajti potrošnik ima pravico do osnovnih informacij, vedeti mora, kaj kupuje, kje je proizvod izdelan, odkot prihaja. Potrošnik ima pravico, da to izve, tega se ne sme zamovčati, Eh, kajti sicer eh, bi eh, to bile nepoštene praktike in zato smo pripravili tudi ustrezne predloge. Skratka, enostavne informacije, če potrošnik želi vedeti več, potem mora imeti možnost, da naknadno pridobi to informacijo in potrebno je optimalno varovati interese potrošnikov. Pripravili smo celo vrsto predlogov. Mislimo, naprimer, ko uh, gre za izdelavo uh, igrač za več kot 85 odstotki tekstila, uh, potem uh, morajo tudi tu veljati te določbe. Imamo sicer že direktivo o igračah, ampak potrošnik želi vedeti, s kom ima opravka, s čim ima opravka, če je naprimer igrača izdelana iz tekstila. Uh, imamo tudi predlog spremembe v tej smeri, ali naj bi potrošnik eh, izvedel, ali eh, so proizvodi izdelani iz eh, živalskih proizvodov, gre za izvor živalskega porekla. Potem Made in izdelano v komisije že leta 2005 podala predlog, letega smo dobesedno prevzeli in upamo, da Eh, da bomo z podporo sveta in parlamenta svet eh, lahko prepričali, da bo podal pozitivno oceno. Zato apeliram tudi na svet skupaj z eh, komisijo, da vsi skupaj dosežemo kompromis, kajti to bi prispevalo k izboljšanju te uredbe in konec koncev bi to privedlo tudi do tega, da bi potrošnik bil bolje informiran. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu komisarju Tajanju. Signore. Eh, hvala, predsedujoči. Eh, preden eh, podam svojo izjavo, se pridružujem izrečenemu sožalju zaradi smrti dveh evropskih vojakov danes v Afganistanu zaradi terorističnega napada. Kar, kot je bilo že rečeno, je komisija predelala To besedilo v smislu boljše zakonodaje gre za izboljšavo obstoječega pravnega okvira in za poenostavitev postopka za um, sprejemanje novih imen vlaken. E, gre tudi za to, da bi spodbujali inovacije na tekstilnem področju. E, nova uredba e, naj bi proizvajalcem in potrošnikom omogočala, da hitreje izkoriščajo inovativne proizvode, ki vsebujejo nova vlakne. Uh, E, to je tema, ki je potrošnikom zelo pri srcu, pa tudi podjetjem. To ne velja samo za tekstilno področje, ampak tudi za e, konfekcijsko oblačilno industrijo. E, in tu se zahvaljujem odboru za skupni trg in varstvo potrošnikov in sicer za to, da je bilo to poročilo 8.4. sprejeto. Zahvaljujem se zlasti poročevalcu gospodu Mandersu in poročevalcem v Senci za natančno delo na tem osnutku kajti eh, to lahko prispeva k živahni eh, in konstruktivni razpravi, kar zadeva označevanje tekstilnih izdelkov. Gre za poenostavitev eh, postopka in komisija je v prvotnem predlogu posegla po direktivi in komisija se strinja z številnimi predlogi za spremembe, ki so išli iz razprav v obeh odborih. Eh, vemo, da je nekaj predlogov sprememb tudi takih, ki imajo za cilj, da se razširi področje uporabe uredbe in da se o tem razpravlja v svetu. Mi bomo napravili vse, kar je v naši moči, zato da bi olajšali razpravo med institucijami in zagotovili, da bo prišlo do spremljivih kompromisov. En izmed eh, predlogov sprememb eh, zadeva tudi oznako porekla izvora Made in izdelano v gre za temo, eh, ki je zelo zanimiva za potrošnike eh, in eh, parlament je bil tu zelo aktiven in pozorn. Predlagane spremembe se sklicujejo na predlog iz leta 2005, to je bil, bil predlog komisije, ki je zadeval tudi tekstilne proizvode. Podprl bom te predloge sprememb, imel sem že priliko, da Eh, to tudi eh, povem v okviru eh, mojih srečanj z zadevnimi odbori. Gre tudi za predloge sprememb, ki zadevajo označevanje ne tekstilnih delov živalskega porekla in tu je naprimer predlog spremembe 19. Komisija je za Eh, tradicionalne krojačnice predvidela določene izjeme. Eh, gre za izdelke, ki so namenjeni eh, končnemu potrošniku in to naj bi bilo nešeno v seznamu sklejenih imen. Tako da proizvodi ne bi imeli preveč različnih oznak. Tukaj Gre tudi za to, da ne bi posredovali preveč informacij, eh, izzeli naj bi igrače iz eh, seznama, eh, ki ne bi bil prevzet v uredbo o etiketiranju. Mislim, da je tema varnosti izjemnega pomena, vse je treba še enkrat poglobljeno proučiti in tudi o tem bo govora v Evropskem parlamentu in parlamentu v svetu. Tema varnost je obravnavana v direktivi o igračah in naša želja je, da podjetja ne bi prekomerno obremenjevali. In eh, potem pa, kar zadeva eh, Eh, proučevanje drugih možnosti označevanja, tudi o tem je treba na široko diskutirati z vsemi udeleženimi, pa tudi eh, je potrebna taka razprava pri vseh drugih temah, ki so bile omenjene tako v parlamentu, kot tudi v svetu. Zahvaljujem se vam in pasljivo bom poslušal vse, eh, kar boste povedali v okviru razprave. Hvala. gospa eh, Komi iz eh, poslanske skupine Lidske stranke. Dve minuti. Gospod predsedojoči, drage kolegice, drage kolegi, tekstilni proizvodi so ključni proizvod evropskega trga. Eh, predlog komisije predstavlja optimalno osnovo za izboljšavo, za ponostavitev normativnega okvira, ki ta hipelja v evropski država. Zlasti, kar zadeva transparentnost, fleksibilnost pravnih predpisov, Eh, spričo eh, tehničnih razvojev na področju tekstilne industrije. Naše dosedanje delo v Evropskem parlamentu je omogočilo eh, razširiti prvotno področje uporabe tudi na proizvode, ki so nujno potrebni. Zlasti želimo pozoriti na to, kakšni predpisi obstajajo glede na oznako izvora. Tu imamo eh, dva različna sistema eh, označevanja in sicer obvezojočega za eh, proizvode, ki prihajajo iz tretjih dežel, kot je že predvideno v uredbi iz leta 2005, ki je medtem blokirana in potem drugi sistem, ki zadeva proizvode iz držav članic. Ta dva sistema zasledujeta dva cilja. Najpomembnejši cilj je seveda Eh, da potrošnik ve, kje je proizvod narejen. Eh, potrošnik mora imeti možnost, da spreme zavestno odločitev pri nakupu tekstilnih izdelkov in eh, zaradi teh kriterijev se želimo izogniti temu, da bi na oznakah bile navedene zavajojoče informacije. S temi novimi pravili zasledujemo cilj, Eh, zaščititi mala in srednja podjetja, ki so se odločila, da še naprej delujejo v okviru držav članic. Mi želimo zlasti, kar zadeva poreklo jasno eh, stališče Evropskega parlamenta o upoštevanju eh, političnega dogovora, ki smo ga lahko dosegli med tremi največjimi poslanskimi skupinami. Tu želim zlasti povedati, Eh, da je bilo eh, delo s poročevalci v senci odlično. Če tudi izhajamo iz večjezičnih poslanskih skupin, se nam je posrečilo doseči dogovor, enotnost. In uh, to se nam reč uh, nam zdi najboljše za varovanje interesov evropskega potrošnika in evropskih državljanov. Zato si želim streno glasovanje jutri o tem poročilu, zato da bi svetu poslali jasen politični signal, uh, zlasti kar uh, zadeva drugo obravnavo. Še enkrat sem hvala za dobro obravnavo. Uh, hvala, gospa Komi. Sedaj pa gospa Šaldemoze. Uh, gospod. Predsedujoči, tudi jaz se pridružujem zahvali gospodu Mandersu in kolegom za konstruktivno sodelovanje eh, v povezavi s tem osnutkom. Eh, ta uredba o tekstilnih izdelkih je tako potrebna kot tudi dobra kot predlog, kajti vse skupaj je zelo smiselno in sodi v okvir harmonizacije eh, pravil glede dovoljevanja novih vlaken na skupnem trgu. In to je tudi razlog, Eh, da mi kot poslanska skupina eh, SD ta predlog popolnoma podpiramo. Vendar pa eh, predlog ni namenjen samo industriji, zato je za nas zelo pomembno, kaj predlog prinaša potrošnikom. To je bilo za nas odločilnega pomena, zato da zagotovimo delo na tej tematiki, da potrošnik dobi jasne, enoznačne informacije, kar zadeva tkanine in vlakna, ki jih želi kupiti. In zato želimo Eh, imeti 100 odstotno eh, navedena vlakna, vendar pa to še ni dovolj. Seveda podpiramo eh, tudi pristop v predlogu, da želimo imeti raziskavo o tem, kako eh, se nasplošno značujejo tekstilni izdelki v EU. To se mi zdi zelo pomembno za potrošnika. Eh, če nekaj kupimo, potem moramo vedeti, kaj proizvod vsebuje, kje je bilo vse to proizvedeno, ali so morda vsebovane snovi, ki sprožajo alergije in tako dalje in tako naprej. Eh, okoliščine proizvodne so zelo pomembne in to, to bo tudi vedno bolj pomembno za potrošnika. In zato je bilo tudi za nas tako zelo pomembno, eh, da to podrobneje proučimo, namreč Eh, kako lahko eh, zagotovimo ustrezno etiketiranje tekstilnih proizvodov in to je tudi razlog, zakaj podpiramo ta predlog. Eh, osebno moram reči, da se mi zdi zelo bistveno, da si pobliže pogledamo še enkrat tudi igrače, kajti tudi tam bi lahko veliko več dosegli za skupni trg, da bi lahko bili prepričani da um, igrače, ki so na trgu, dejansko uh, navajajo, odkot prihajajo. Ta predlog se mi zdi odličen, prinaša uh, Eh, nekaj dobrega industriji, pa tudi potrošnikom. Hvala. Gospod Rinaldi eh, Alde. Eh, hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice, kolegi. Dejansko moramo čestitati kolegu Tojnu Mandersu za to poročilo, s katerim poskuša vnesti nekaj reda Eh, na področje, o katerem govorimo. Zlasti gre za oznako o eh, izvoru, ki naj bi bila zavezojoča. Eh, sam sem je poročevalec v Senci poslanske skupine Alde, skupaj sem delal za gospod Moskardini. In to poročilo pravzaprav že nekoliko preducira tudi naše delo. Mi se gibljemo na globalnih trgih, in eh, obstajajo pravila eh, za zavezojoče eh, navajanje porekla na kitajskem ZDA in drugot. In to pravzaprav ustvarja neenak položaj, kar ima težke posledice za proizvajalce, pa tudi za potrošnike na naši celini. To prispeva k anomalijam, ki jih je treba nujno korigirati. To velja zlasti za tekstilne proizvode. Eh, kjer obstajajo problemi glede varnosti, na to je bilo že opozorjeno. Tekstilni proizvodi eh, so tako rekoč sugestivni, kar zadeva njihovo poreklo, tako rekoč poetični so, bi lahko rekli. Eh, danes se nahajamo v nebolosni situaciji, to pomeni, imamo proizvode, Eh, kjer eh, oznaka porekla sodi na etiketo, ker proizvajalcu to ustreza, včasih tega nimamo, zato ker proizvajalcu to ne ustreza, včasih veljajo določbe iz drugih držav, zlasti pri eh, izvozu v ZDA na Japonsko, tam se razmišlja potem zlasti o teh trgih, zato potrebujemo ustrezne evropske predpise. In poročilo gospoda Mandersa, Eh, in delo Evropskega parlamenta je tu zato tako zelo pomembno in predstavlja prizadevanja, da dvignemo našo zastavo zlasti v smislu večje transparentnosti, večje varnosti eh, v korist eh, evropskih potrošnikov. Hvala, sedaj pa gospa Rjule Zelenih. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Pridružujem se besedam predhodnega govornika. Eh, tudi mi smo veseli, da poteka delo na tem področju in pridružujem se zahvali poročevalcu. Eh, kljub temu pa ne delim njegovih stališč, in jutri eh, se v določenih točkah tudi ne bomo mogli pridružiti. Še enkrat želim podariti, da gre za naslednjo stvar. Mi vsi želimo jasno oznako o poreklu. Mi vsi smo mnenja, da je treba pritisniti na svet in mi obžalujemo, da svet eh, že leta dolgo eh, blokira ehm, navedbo porekla, vendar pa je to direktiva. To ni neka simbolična resolucija, ker je mogoče nekaj delučiti. Eh, sama, na primer, sem podprla written declaration, ki izredno zahteva, da je tu treba začeti delovati in pomembno se mi zdi, da eh, delo na tem področju nadaljujemo. Ta direktiva pa ima nek drug smotr in cilj. E, ta direktiva ima smotr in cilj, da poskrbi za transparentnost, e, ko gre za oznako novih vlaken in novih e, materijalov, zato da potrošniku nudimo varnost. Mi pa se bojimo, da ta direktiva, če se področje uporabe razširi, doživi enako usodo kot že pretekli poskusi Made in narejeno v, da bo to svet ponovno blokiral in to dejansko obžalujemo, kajti menimo, da moramo relativno hitro ukrepati. Mi podpiramo vse druge akcije, ki zadevajo med in to sploh ni nikakršno vprašanje. E, tam nas boste veš, vedno našli kot zavestnike, vendar pa se nam zdi napačno, e, da bi to rezolucijo oziroma to um, regulativo zelo rabljali. Vzeti jo moramo dejansko zelo resno. Hvala. Naslednji govornik, gospod Harbour. Dve minuti, prosim. Najlepša hvala govorim o imenu poročevalke v senci, gospe Maklarkin, ki je bila tudi zelo močno angažirana pri oblikovanju tega dokumenta. Res bi rad eh, podprl predgovornico glede pomena oznake države porekla in tudi tega, kako bomo temu pristopili. To je zelo pomembno. Res je, da je prišlo do nekaj bistvenih izboljšav na tem področju, tudi glede samega jedra pomena tega predloga, kako se doseže jasnejše označevanje izdelkov. Pa vendarle se mi zdi, da poročevalec pozablja omeniti, da je to ključnega pomena tako za delovanje trga kot za varstvo potrošnikov, vendar je ključni namen poenostavitev zakonodaje, da bodo imena evropskih proizvodov lažje razpoznavna, da se bodo potrošniki hitreje znašli med raznimi oznakami in to je hkrati tudi povezano z delom, ki bo upravljeno na standardizaciji. Tam se tudi predvideva veliko izboljšanje s približevanjem vseh povezanih zakonodaj. Na tem dela Evropski odbor za standardizacijo in to bo močno vplivalo na vso industrijo. To bo prineslo tudi številne prednosti. Vprašanje poročevalcu pa je, ali hočemo ogroziti vse te pozitivne in koristne zadeve s tem, da se lotimo preveč podrobno oznak porekla, ker je komisija to že tako ali tako omenila v številnih svojih predlogi. Prosim, bodite zelo previdni, da ne bomo s tem ogrozili prednosti, ki jih že imamo. Prav tako bi sam soglašal tudi s številnimi drugimi zahtevami poročevalca, vendar je treba vse pogledati številnih eh, vidikov. Ne vem, ali je poročevalec eh, uspel doseči jasnost in jedrnatost, bojim se, da je njegov predlog preveč podoben okracljani. Ogrenzanemu božičnemu drevcu in eh, vendar je treba misliti na prednosti tako za potrošnike kot za proizvajalce in ne zahtevamo tistega, kar je nujno potrebno. Arbor. Hvala lepa, gospod Harul. Gospa Svensson, za eno minuto. Talman, za to konsumente skaj kunajo riktija. Hvala, gospod predsedojoči. E, potrošniki morajo imeti možnost izbire in zato morajo imeti na voljo informacije. E, zato mislim, e, da je to poročilo prvi pomembni korak, Eh, ko gre tudi za navedbo porekla, da se potrošniki lahko odločajo. Potrošniki imajo pravico do te izbire, imajo pravico do tega, da to vedo. Po tem prvem koraku moramo iti seveda še naprej, um, ko gre naprimer za negovanje oblačil, za zdravje, ko gre za različna opozorila, svarila naprimer, če gre za materijale, ki lahko sprožajo alergije. Pravila skupnega trga za podjetja in za industrijo so pogosto težko razumljiva in mislim, da je že skrajni čas, da potrošnik to lahko bolje razume, zato da lahko dobi več informacij. Hvala. Grof Dartmuda za minuto in pol. Spoštovani, to poročilo, citiram, govori o tehničnih prizadevanjih brez velikih političnih posledic. Vendar Evropska komisija nikoli ne predvideva dobro morebitnih kriz in tudi Evropski parlament je že veliko krat uporabljal tehnična poročila te vrste, da bi vzpostavil neko naddržavo na evropski ravni. Sam bi priporočil zelo sumničav odnos do tega poročila. Tukaj se govori o treh direktivah, ki naj bi delovale skupno, to je močno poenostalno. Zaradi tega je tudi prišlo do preklicev in sprememb. Še zlasti podarjam eh, predlog spremembe 58 in treba je previdno obravnavati vse te spremembe, ki bi začele veljati na ravni Unije. Še zlasti enakomerno označevanje, spomnimo se samo primera recimo enakomernega in enotnega označevanja obutve. V Združenem kraljestvu imamo svoj sistem, ki odlično funkcionira. Naši državljani ga razumejo zanje je uporaben, vendar ga ne želimo spremeniti z nekim enotnim evropskim sistemom. Prav tako poročevalec govori o tehničnih prizadevanjih, o tehničnih spremembah, vendar tu gre za doseganje nedemokratičnih ciljev neke evropske supernaddržave. Hvala lepa, gospod Martin, izvolite. In tausenden V tisočih razpravah v preteklih desetletjih na temo globalizacije vedno pridemo do točke, ko se zainteresirani poslušalci vprašajo, kaj storiti in potem vedno pride do moči potrošnika, tam, kjer jo lahko izvajajo, namreč eh, pri nakupu se mu postavljajo eh, kamni pod nogo. Zlasti Kar zadeva področje tekstila, se mi zdi, da komisiji manjka poguma in čudi me, da prvi upozarjam na to, zakaj nismo eh, veliko bolj ambiciozni, kar eh, zadeva eh, socialni žig, zakaj tega nimamo, zakaj ne. Eh, delamo več na področju transparentnosti? Zakaj stalno tarnamo nad izgubo delovnih mest in zakaj ne delamo tega, kaj potrošnika najbolj želi, namreč da ve, kaj dejansko kupuje? Hvala. Naslednja govornica je gospa Hanslik, vendar je ne vidim. Mislim, da je ni med nami. Sedaj pa dajem besedo gospod Gebhardt. Eh, hvala, eh, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod Manders, hvala za dobro delo, ki ste ga eh, opravili na predlogu te uredbe. Prav tako se še posebej zahvaljujem svoji poročevalki v senci, kajti tukaj sicer gre za tehnično poročilo, to je bilo že večkrat podarjeno. To tehnično poročilo pa ima zelo mnoge, zelo daljnosežne konsekvence za državljanke in državljane. Eh, govorimo o eh, vnosu eh, novih vlake na trg. Ja, to želimo omogočiti, seveda, to ima Evropska komisija prav. Vendar pa ne kakorkoli, ampak mora biti to preverjeno in sicer preverjeno zato, da državljanke in državljani dejansko začutijo, Eh, varstvo potrošnikov, o katerem eh, nenehno govorimo in zato je pomembno to preverjanje, naprimer ali so vlakna alergena, vendar pa morajo biti preverjena na ta način, da dobijo jasno oznako, zato da državljanke in državljani, ki jih eh, vedno smatramo za zelo odgovorne državljane, to odgovornost lahko tudi izvajajo. In v tem kontekstu moram nasprotovati kolegicam in kolegom, ki pravijo, da, eh, ki govorijo o poreklu. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, eh, kaj ti mnoge državljanke in državljani zahtevajo eh, informacijo, odkot prihajajo vlakna, odkot prihaja ta tekstil, kaj je v ozadju. In ozadje je med drugim tudi način, kako je to proizvedeno. Ali to proizvajajo naprimer otroci ali pa celo sužnji v določenih državah, kajti to še vedno obstaja. In državljani pač eh, želijo eh, pridobiti ustrezne informacije tudi iz tega področja, da lahko odgovorno nakupujejo. Vem, da pravzaprav to ni naloga te uredbe, vendar pa je naloga nas poslancev, da eh, svet končno spomnimo na to in izvajamo tudi eh, pritisk, eh, da se dejansko začne izvajati besedilo iz leta 2005 in to je tudi možnost, da povečamo ta pritisk in ta pritisk moramo tudi izkoristiti zato, da bomo ob koncu dobili dobro uredbo, ko bodo državljani lahko rekli, ja, to je tisto, kar dejansko pričakujemo od svojih poslancev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Henning, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gre za industrijski sektor v Evropi, ki je zelo močno trpel zaradi preselitve proizvodnje v druge države, na druge celine in tudi zaradi dumpinga. In tako nam ostaja le še nekaj niš v celotni proizvodnji, v glavnem gre za luksuzne izdelke ali tehnične izdelke s posebnimi lastnosti in zelo pogosto se zgodi, da naši državljani niti ne, vo, ne vedo, zakaj plačujejo in kam gre vsta denar. Zato moramo razmisliti o ukrepih, ki naj pozitivno vplivajo na nadaljni razvoj te industrije na območju Evropske unije. Zato moramo upoštevati etična načela pri proizvodnji in označevanju vseh teh proizvodov. Pomembno je, da vemo, pod kakšni pogoji so bili določeni proizvodi proizvedeni. To pa vključuje tudi socialne dejavnike, kot so delovni pogoji, plača in podobno. Treba je poseči še veliko dlje. Treba je imeti jasne preferenčne kriterije na ravni Evropske unije in treba je zato ukreniti, da se bodo te zahteve tudi v praksi uporabljale, sicer sama teorija ne bo veliko pripomogla. Hvala lepa, gospa Rozbah. Branchen je er en rivni udvikling. Nye fibre in stoffer. Spoštovani, tekstilni sektor je, kot vemo, Eh, sektor, ki se hitro razvija, nenehno prihajajo na trg nova vlakna, novi izdelki, vendar se žal proizvajajo brez konkretnega takojšnjega nadzora že desetletja. Potrošniki uporabljajo izdelke, za katere ne vedo točno, kaj vsebujejo. Zato je dobro, da se osredotočamo na ta vprašanja in strinjam se tako s komisijo kot sporočevalcem, da je enotno označevanje oblačil, njihovih sestavin in tudi velikosti. Zelo pomembno za potrošnike. Potrošniki morajo imeti ustrezne informacije o izdelkih, ki jih kupujejo. Zato moramo imeti nek enotni sistem označevanja, identifikacije. Prav tako je pomembno, da potrošnik ve, ali nek proizvod vsebuje alergene ali druge škodljive snovi kadar določen proizvod uporabljamo vsakodnevno, potem dejansko moramo vedeti čim več o njem. Gospa Rojtova se oglaša, izvolite za dve minuti. Hvala lepa. Poštena konkurenčnost je nekaj, na čemer temelji proizvodnja v Evropski uniji, vendar to ne more obstajati brez določenih standardov, ki naj opredelijo načine proizvodnje in označevanja izdelkov, kar je v končni fazi prid potrošnikom. Govorimo o spremembah obstoječih direktiv, želimo izboljšati oznake tekstilnih izdelkov in hočemo uvesti tudi nova vlakna na trg vendar prihaja do nasprotja med svetom in Evropskim parlamentom glede tega, kako pravzaprav oblikovati te oznake ali naj gre predvsem za nejezikovne simbole ali za oznake v jezikih držav članic in to nasprotje pravzaprav nima nič opraviti s tem, da hočemo imeti podatke o državi porekla ali o načinu vzdrževanja ali o tem, pod kakšnimi pogoji se v tretjih državah določeni izdelki proizvajajo. In to so dejansko zadeve, ki potrebujejo tako evropski proizvajalci kot potrošniki. In upam, da se bodo ta načela razširila tudi na druge proizvode, kot so naprimer steklovina, posode in tako naprej, vendar pod pogoji poštene konkurenčnosti na enotnem evropskem trgu. Zavračam pa vse kritike, da gre za protekcionizem. Ne gre za to, gre za označbo porekla, ki je dejstvo, ki ga ne gre skrivati. Vse gre za prosto izbiro potrošnikov, ki lahko izbirajo, kakšne proizvode si želijo. S tem lahko tudi naredimo uslugo našim evropskim proizvodim, da smo lahko ponosni na to, kar izdelujemo v Evropski uniji. Zato upam, da bomo danes dovolj odločno nastopili, da se bomo v prihodnje lahko izognili temu, da bodo na naš trg udirali proizvodi, ki se izkažejo za nevarne. Zato podpiram ta predlog in upam, da bomo našli kompromis. Gospod Keli za dve minuti. Hvala lepa. Najprej želim čestitati poročevalcu in odboru za pozitivni pristop k tej zelo kočljivi temi. Prav tako se zavedam, da je ta parlament med najbolj prožnimi ustanovami, ustanovami Evropske unije in eh, mislim, da smo lahko marsikdaj naprednejši od samega sveta in da bomo to lahko storili tudi v prihodnje. Vsak poskus eh, poenotenja pravil pa je težavna zadeva, vendar je tudi pozitivni primer ukrepov, ki bodo pomagali tako industriji kot potrošniku. Ta predlog je zelo pomemben in velja imeti vaš čas v mislih, da potrošniki ponavadi niso deležni vse pozornosti, ki jo zaslužijo. Gre ne le za sredstvo, se združijo tri obstoječe direktive, temveč za zadeve še enkrat pregledamo in se odločimo, kaj je smiselno, vendar ne vem, ali je smiselno iti v toliko podrobnosti. Potrošnik potrebuje razumljive in primerljive informacije, podatke o tem, kakšna je sestava tekstilnih proizvodov, prav tako pa mora imeti tudi podatek o vseh sestavinah, o vseh vlaknih, ki jih določen proizvod vsebuje. Prav tako menim, da je zelo pomembno, da imamo preglednost proizvodnih metod, načinov izdelave in pogojev in da je ta navedba točna. Tako se lahko potrošnik odloča, kaj bo kupil in česa ne. In ta možnost izbire in odločanja je vedno bolj pomembna v svetu, v katerem živimo. To poročilo vsebuje veliko zanimivih predlogov in zamisli, vendar je krati tudi pomemben poziv za boljšo zakonodajo na tem področju, ki bo tudi vplivala na boljšo urejenost notranjega trga. Hvala, gospod Kili, gospa Basto, za dve minuti. Obrigada, so prezident, senjor prezident. Senjor... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi začela s tem, da pohvalim gospoda Mandersa za dobro upravljeno delo na tem poročilu, pohvalila bi seveda tudi vse njegove sodelavke in sodelavce. Priprava tega predloga za poenostavitev obstoječega zakonodajnega okvira s to enotno uredbo, ki bi povzela bistvo obstoječih treh direktiv glede označevanja tekstilnih proizvodov, je nekaj, kar lahko pozdravimo. Poleg tega pa bi imel ta predlog zelo pozitiven učinek tudi na razvoj sektorja. Poleg tega pa bodo tudi nova vlakna lahko hitreje prišla na trg in s tem bomo pripomogli razvoju tekstilnega sektorja. Zato je pomembno imeti enoten veljaven sistem za vnašanje vseh teh podatkov in opredeljevanje oznak, tekstilna industrija bo s tem tudi napredovala, vendar je treba poskrbeti, da se zmanjšajo upravne obremenitve in s tem povezani stroški. Potrebno pa je doseči preglednost, upoštevanje mednarodne zakonodaje in z vsem tem lahko pripomoremo k znižanju to zadevnih stroškov v državah članicah. Vsi si želimo imeti jasno navedbo konkretnih lastnosti izdelkov, ki so na trgu in če bomo imeli enotni sistem, bodo vsi novi izdelki lahko hitreje prišli na trg. Pomembno pa je, da podpiramo inovativnost, hkrati pa poskrbimo tudi za zagotavljanje podatkov, ki jih potrebujejo potrošniki. Podskrbeti je treba tudi za jasno označbo v smislu sodelovanja s tretjimi državami, z novimi državami proizvajalci, kajti po svetu kroži na milijone različnih proizvodov in dobro bi bilo, če bi poskrbeli, da dobijo naši potrošniki v roke vse inovativne in koristne proizvode. Z izvedbo predlagane ureditve bi lahko evropski izdelki pridobili na konkurenčnosti in s tem lahko tudi naša industrija pridobi pomemben tržni delež in s tem se bo zvišalo tudi število razpoložljivih delovnih mest. Hvala lepa, gospa Rapti, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pri nas poznamo izrek, kjer pravimo, da naše življenje visi na nitki. In zdaj si predstavljamo, da ta nitka ne bi bila narejena iz pravih trpežnih vlaken. Predstavljajte si, na čem bi veselo vaše življenje. Vlakna, nitke so torej zelo pomembne zadeve, ne gre samo za tehnične zadeve, to ni samo tehnično poročilo, je odlično in gospodu Mandrcu se lahko zahvalimo za njega, vendar ima tudi politično razsežnost in sicer politično razsežnost, ki neposredno vpliva na proizvajalce. Na nek način jim bomo s tem tudi olajšali delo, je pa pomembno to poročilo s svojim predlogom tudi za potrošnike. Vse skupaj pa ima opraviti tudi z etičnostjo. Vedeti moramo namreč, odkot prihajajo proizvodi, ki jih kupujemo, kdo in kje in kako je to proizvedel. Torej ne gre samo za tehnične zahteve, po mojem mnenju je to izrazito politična zahteva. Če vemo, odkot prihaja nek proizvod, si predstavljamo, v kakšni pogojih je bil izdelan, kakšna delovna sila je sodelovala pri tem in v kakšnih pogojih so ti delavci delovali ali so bile njihove človekove pravice spoštovane. In kot državljani Evropske unije ne moremo biti samo tehnokrati in si zatiskati oči pred drugimi dejstvi. Moramo biti predvsem človeška bitja in sprejemati predloge, še zlasti zakonodajne predloge, ob zavedanju vseh teh vidikov. Seveda ima ta predlog svojo tehnično razsežnost, ima pa tudi politično in to moramo konsolidirati upam, da bo, predlog, da bo tudi komisija prispevala svoj delež. Hvala lepa, gospod Kaspari, dve minuti. Um. Cenjene kolegice in kolegi, vedno sem že vedel, da me kolegica Rjuje zelo simpatična, ampak da bom pa po šestih letih našel točko, kjer mi je besedo vzela iz ustopa je premjera. Kajti bojim se, da trenutno mešamo dva doseja med seboj in s tem državljanov v Evropski uniji, ampak tudi nam in komisiji in svetu ne delamo usluge. Vsi se strinjamo, da je označevanje izdelkov pri tekstilu tema, ki je zelo visoko na dnevnem redu potrošnikov in kjer mujno rabimo rešitev. Mislim pa, da bi morali biti pozorni tudi, da ne bomo povezovali zadev. In česar v parlamentu na tak način še nisem doživel, je, da v odbor za zonanje zadeve uh, se posvetujemo o nekem predlogu komisije, pri nekem drugem doseju pa tudi to temo vključujemo. In tukaj konkretno govorim o temi made in narejeno v. In tu se ne mislim spuščati sedaj v vsebinska vprašanja, ki smo jih obravnavali in jih bomo obravnavali v odboru za zunanje zadeve na temo made in. Torej, odkot prihaja Eh, neki izdelek, ki je dizajn pridobil v Italiji, potem pa je um, usnje iz Argentine na kitajskem se to zašije, v Italiji se potem to polika in embalera. Torej, odkot prihajali, bomo našli neko rešitev za potrošnike. In prepričan sem, če nam to uspe, potem zagotovo ne v okviru te direktive, o kateri danes razpravljamo, ampak v okviru v okviru projekta, za katerega je odgovoren kolega Muskardini in hvaležen bi bil, če bi pri drugem branju lahko te dve temi ločili, kajti mislim, da bomo s tem nam, potrošnikom, parlamentu in uh, svetu in komisiji ne bomo delali usluga, če bomo to vzdrževali. Zato bi me veselilo, če bi tukaj našli rešitev, ki bo preprečila možno blokado. Hvala lepa. Dan, senjor Susta, prego. Hvala, gospod Susta. Presidente, grazie, relatore. Hvala, predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu in poročevalku sem v senci. Hvala tudi gospodu Tajanju za odgovore, ki so bili zelo precizni, saj gre tudi za zelo pomembno vprašanje. Pred 18 leti je bilo v študiji rečeno, da bodo tekstili do leta 2000 izginili iz Evrope. Sedaj smo v tem tisočletju in ta prerogba se ni uresničila. To pa zato ker je razvoj in napredek v Evropi, v tistih državah, kjer se še vedno proizvaja tekstil, se ni ravnala samo po napovedih raziskovalnih centrov, ampak so omogočili razvoj novih inovativnih vlaken in to pomeni, da danes potrebujemo uredbo, ki bo zagotavljala fleksibilnost tudi potrošnikom. Pri tem pa je seveda treba navesti tudi izvor in mislim, da bi morali tudi misliti na prihodnost, gospod podpredsednik Tajani, v kateri bomo imeli tudi evropsko opazovalno mesto za zdravje. In mislim, da je to pozitivni vidik tega poročila, ki ga moramo podpreti. Hvala lepa. Hvala. Naslednja pa bi morala biti gospa Gardini, ki pa je ne vidim, oziroma je, tam ste. Izvolite hvala predsedujoči spoštovane kolegice in kolegi mislim da se vsi strinjamo da je pristop osnutka redbe pravila predvsem kar se tiče vidikov ki so povezane z administrativnimi poenostavitvami tudi kar se tiče pospeševanja inovativne industrije in tudi kar se tiče jasnosti rada bi poudarila da predvsem spoštovanje potrošnika tukaj igra pomembno vlogo. In v tem smislu bi rada povdarila temo označevanje izvora. Potrošnik želi, da se ga obvesti in pa kraj izvora je zelo občutljiv vidik, predvsem tudi v primerjavi z drugimi podatki, ki jih lahko nudimo potrošniku. Ko gremo na nek trg, kjerkoli v Evropi, ugotavljamo, da ljudi zanima, odkot prihaja to, kar kupujejo, iz česa je sestavljeno, predvsem pa odkot prihaja. To je izjemno pomembno za potrošnike in zelo odločilno. In zato je tako odločilno, ker Evropska unija sedaj nudi dodano vrednost. To gre za neko garancijo kakovosti za potrošnike, kajti vedo, da v tretjih državah to moramo reči z obžalovanjem, ampak ne smemo pa to kar eh, pomesti pod preprogo, torej da v tretjih državah obstajajo manj stroga pravila, manj stroga zakonodaja glede vidikov, ki, jih, ki smo jih danes že slišali, torej delovni pogoji, varstvo mladoletnih, varstvo žena in tako naprej. Predvsem pa to velja tudi glede predpisov o uporabljenih snoveh. Preveč negativnih dogodkov je pokazalo na alergije pri otrocih, naprimer pri ženskah. Pogovorimo se z zdravniki, z ginekologi, z pediatri in bomo videli, da je nažalost zelo veliko primerov proizvodov in pa uporabljenih snovi, ki škodujejo zdravju. Tu ne gre za protekcionizem, temveč gre za za enake možnosti na globalnem trgu, kajti naši partnerji že imajo takšne oznake, pri tem mislim na USA, Kanado in pa na ZDA, Kanado in pa Japonsko. Hvala. Gospod Švab, dve minuti. Hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, to razpravo o označevanju tekstilov sem poslušal in za našo politično skupino je pomembno, da se potrošniki, ki bi radi povedali informacije pri nabavi tekstila, da jih to tudi dobijo. In zato pač predlaga pročevalec tudi, da je tam navedena na izdelku le neka številka in ne nek eh, ogromen listek. Uh, in da se potem o tej številki lahko pozanimamo na internetu ali kje drugje in tukaj lahko pridobimo ogromno informacij. Tisti, ki pa informacij ne želijo, pa potem uh, jim ni treba brati teh dolgih listkov. Poročevalec in pa poročevalec v senci so podali celo vrsto vprašanj, ki jih je treba preučiti individualno. Če pa jih pogledamo skupaj, pa bo ta predlog na svetu naletel na velik odpor in to je obžalovanja vredno, saj je ta predlog za evropsko in tekstilno industrijo izjemno pomemben, saj z inovativnimi vlakni lahko dosežemo napredek na svetovnem trgu in če takega predloga ne bomo dobili, gre tukaj za uredbo, kot ravno kar ugotavljam, je to slabo za nas in Zato mislim, da ne smemo zanemariti utemeljenih predlogov spremi, ki smo jih spremenili v našem odboru, ampak se moramo sredotočiti na to, da se strinjamo o predlogu komisije, kako je bilo prvotno in vprašanja, ki so povezana z označevanjem izvora in pa enotnih eh, velikosti, da se temu posvetimo kasneje. In upam, da bomo tukaj prišli do rešitve in sicer v drugem branju čim prej in da bomo pomembna vprašanja že lahko razjasnili v tem drugem uh, branju in da se ne bomo ukvarjali z nekimi obrobnimi temami. Hvala. Hvala, gospod Švab, sedaj pa postopek o jemi pozornost predsednika. Gospod Skurija bi želel spregovoriti. Sì, grazie, presidente. <clears throat> Intervengo per... Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi se odeležil te razprave mnenja smo, da je za odločilen pristop. Gre za možnosti racionalizacije za naša podjetja, gre pa tudi in predvsem za varnost za potrošnika. Kaj ti potrošnik nekaj kupuje in mora vedeti, kaj kupuje. In kdo išče kakovost, jo mora tudi imeti možnost najti. Treba pa je vedeti tudi, v, kateri, v kakšni meri je bilo to, kar smo kupili, proizvedeno socialno sprejemljivo in to izhaja tudi iz te razprave. Želimo vedeti, ali nek izdelek bil proizveden tam, kjer se upošteva pravice delavcev. Vedeti želimo, ali je bil proizvod proizveden ob eh, izkoriščanju otrok ali pa nelojalni konkurence. In upamo, da bomo s tem pristopom lahko dosegli tudi razširitev na druge proizvode. Ta ukrep bo potrošnikom veliko prinesel, zato se zahvaljujem poročevalcu in pa tudi hvala tudi za delo komisije. Hvala. Sedaj pa gospa McGuinness. Hvala lepa predsedujoči in hvala komisija. Veliko, kar se tu pogovarjamo, se odraža tudi v razpravi o označevanju prehrane. Zanimivo je, da pica, ki se jo proizvede ali kupi v, na Irskem, da so sestavine izvirajo iz 16 različnih držav. Torej, zelo zapleteno je pravilno označiti poreklo oziroma prave stvari na nalepko. In pomembno je tudi, da se ve, kako se proizvaja zadeve. Na CNN-u sem gledala zelo zaskrbljujočo poročilo o pogojih dela na kitajskem. In eh, kajti oni izvažajo svoje poceni izdelke, potrošniki pa jih kupujejo. Torej, če rečemo, da potrošniki želijo informacije, pa nekateri potrošniki pač ignorirajo informacije, ki jih imajo in se opredeljujejo oziroma odločajo le na podlagi cene. In mislim, da moramo govoriti tudi o trajnostni proizvodni in trajnostni potrošni na vseh smerih, tako pri prehrani kot tudi pri tekstilu. Hvala. Hvala lepa, gospod Silvestris. Ena minuta. Ah, presidente, nel ringraziare il relatore Manders la... Hvala lepa poročevalcu in pa poročevalcem v senci. Rad bi se malo udalil od tega, kar je rekla gospa Rjuje. Ona pravi, da ni dobro, da tukaj vključujemo predpise o made in, torej narejeno v, ampak kam pa naj jih otaknemo te predpise? Uh, ki jih pričakujejo potrošniki in pa mala podjetja. Torej, s to uredbo se moramo odpreti za inovacije, za nova vlakna. Kaj? Poreklo pa naj skrijemo. Evropa preveč skriva in ne pojasnjuje, kje se zadeve proizvajajo. Hitro pa ne tržimo nova vlakna, potrošnik pa naj ne ve, odkot prihajajo. Kakšen smisel ima takšna neka dvojna hitrost? zakaj tukaj še vedno ta ideja birokracije, zakaj se bojimo jasnosti, saj nočemo več tega imidža, želimo predpise o made in in sicer iz čisto preprostega razloga, če piše made in Europe na nekšem tekstilnem izdelku, potem to pomeni, da je bil ta izdelek s to nalepko proizveden brez strupenih snovi, brez okoliškodljivih snovi, da ga niso proizvedli otroci, ki jih izkoriščajo in obravnavajo kot sužne in da ni bilo proizvedeno brez zadostnih higijenskih pogojev. Made in Europe zagotavlja potrošniku tudi, da je, bilo, da je bil proizvod proizvejen pravilno in dobro in zato podpiramo predlog komisije oziroma pristojnega odbora. Že sedaj se zahvaljujemo tudi komisarju za zagotovila, ki nam jih je dal v zvezi s tem. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Keli želi ponovno besedo. Hvala lepa. Mislim, da je dobro, da razpravljamo na to temo, ki zadeva vsakega državljana, kajti vsak državljan je tudi potrošnik in uporabnik tekstilnih izdelkov navedba izvora je zelo pomembna in zabavalo me pred leti, ko, ko sem pogledal proizvod, kjer je bilo rečeno, da je izdelan v, na irskem, kasneje pa sem ugotovil, da je bilo pravzaprav na, izdelan na kitajskem. Torej je prišlo do zavajanja. Torej, kar se tiče označevanje teh eh, izdelkov iz tretjih držav, je to zelo pomembno. Bili smo zelo strogi do naših držav, ne pa do tretjih držav. In zato moram pozdravljati predloge. Rek bi rekel tudi to, da bi imeli enotne velikosti nalepk po celi Evropi, je dobro. Tako ne bomo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 to je pomembno predvsem za pravice potrošnika, pa tudi za pravice delavcev, za to, da zagotavljamo, da se označi izdelki, ki so proizvedene pri nas. Želimo se boriti proti delu otrok, želimo braniti eh, socialne pravice in dobre pogoje za okolje. Označevanje mora omogočati potrošnikom, da se pravilno odločijo in to jim omogoča, da skrbijo za boljšo prihodnost za vse, bodi si tukaj v Evropski uniji ali v drugih državah. S pomočjo tega procesa označevanja in jasnega navajanja izvora in pa vsebine proizvoda bomo lahko se bolje odločali in s tem prispevali k boljši prihodnosti. Hvala lepa. Gospod Tajani, slišali se pripombe in vprašanje, zato vam predajem besedo, da lahko na nje odgovorite. Ki... Hvala, strinjam se s tem mnenjem, ki pravi, da je ta osnutek uredbe vsebuje zelo tehnične vidike, hkrati pa ima tudi politično težo, politično težo z ozirom na interese državljanov Evropske unije. Gre za ponastavitev pravil, torej državljanom se želi olajšati delo, a tudi delo vseh podjetij naj bi se olajšalo, ki so dejavno na tem sektorju. Gre za to, da se državljanom naredi dobro delo. Kaj ti s pomočjo tega označevanja mu dajemo možnost, da se pozanima, kakšno vrsto proizvoda kupuje kot državljan in državljan zagotavljamo njegovo zdravje, zagotavljamo pa tudi pravice, ki jih velja vedno upoštevati. In strinjam se tudi s tem, kar je povedala gospa Gebhardt, a tudi to, kar je rekla gospa Fioreto. Naša naloga je tudi v tem, da branimo evropsko tekstilno industrijo. Vemo, da smo na tem področju izgubili že veliko delovnih mest, tudi zaradi nelojalne konkurence in tu moramo izboljšati konkurenčnost eh, na svetovnem trgu, preprečiti moramo dampinške ukrepe znotraj EU, moramo biti močni in se zauzemati za tekstilni sektor in za, pomagati zagotoviti na tisoče delovnih mest in vsekakor se bomo zauzemali tudi za pravice državljanov. Gre torej za celo vrsto interesov, ki jih velja ščititi ob uporabi tega osnutka. Torej, gre za interese, ki so, saj tako mislim, še vedno taki, da upoštevajo vrednote naše Evropske unije. Gospod Keli ima prav. Gospod uh, Dartmouth ni več tukaj, ampak ni res, da gre tukaj za neko super državo. Tu gre za priznavanje načela medsebojne podpore, za subsidijarnost, za zauzemanje za človekove pravice. In naša naloga je, da ščitimo socialno tržno gospodarstvo. Vsak korak, ki ga tukaj naredimo, naj ščiti tudi pravice pol milijarde ljudi, ki živijo v naši državi. Hvala. Hvala gospod komisar, še naš poročevalec, gospod Manders. Hvala lepa, predsedujoči. Včast mi je, da pri tako tehničnem poročilu je še toliko govorcev v ponedeljek zvečer in, in čast mi je tudi, da tako zelo podpirate moje poročilo. Nekateri kolegi sicer izražajo kritiko. Pravijo, da področje veljavnosti poročila ne smemo zlorabljati, da daljnosežnost ne smemo še razširiti. A vendar bi podprl to, kar je rekla kolegica Gebhardt. Včasih je treba situacije izkoristiti za to, da nekaj vzpostavimo. In mislim, da je to tukaj tudi tako dano. Zdi se mi posebej pomembno, da bomo jutri zelo naširoko podprli to poročilo in kolikor sem razbral, to podporo imamo in tako imamo tudi odlično izhodišče za naša pogajanja s svetom. Zahvaljujem se komisarju za jasna stališča in mislim, da bomo skupaj s komisijo in parlamentom jutri lahko ustvarili situacijo, s katero se bomo lahko potem lotili pogajanj za svetom in dosegli dobre rezultate. Cilj tega osnutka je ustvariti boljše pogoje tudi za gospodarstvo, saj vedno več nakupujemo in, preko spleta, zato potrebujemo delujoč notranji e, trg, kjer se bodo lahko potrošniki, ki jih je kar po, um, 500 milijonov, ustrezno tudi informirali. In upam, sedaj pač govorimo o tekstilnih izdelkih, upam pa, da se bo to razširilo tudi na druge izdelke. Uh, ne gre za to, da bi imeli čim več informacij, gre za to, da imamo jasne informacije in če bomo to zagotovili, bom zadovoljen. Sicer pa bi vas spomnil še na to, da sem se zavestno odločil, da ne bi že v predhodni fazi, v prvem okviru prišli do rezultata svetom, kajti mislimo, da moramo nujno nadaljevati pot. Najprej mora Evropski parlament razsoditi o tem dokumentu, ki ga je sprejel odbor za notranji trg, potem gre to na plenarno zasedanje, potem pa se bomo pogajali za svetom in komisijo, zato da bomo prišli do končnega rezultata. Če bo tako potekalo, je stvar demokratična, če pa se dogovorimo že pred plenarnim zasedanjem, pa to ne bi bilo tako. Zato upam, da bomo jutri dosegli dober rezultat glasovanja, naše izhodišče za široko. Eh, podporo bi bilo odlično, zato da bomo lahko potem zmagali tudi v finalu s svetom. Hvala lepa. Zaključujemo to razpravo in o tem poročilu bomo glasovali jutri.